Ja, wir begrüßen Sie herzlich zu einer erneuten gemeinsamen. Tako pozdravljam vas na skupnem od, sestanku odborov KONT in BAČ. Danes bomo predstavili eh, hitro analizo pregleda različnih eh, izdatkov po državah članicah. Dnevni red je pred vami, mislim, da nihče ne želi komentirati dnevnega reda. Eh, Sestanek je na voljo preko eh, spleta, se torej prenaša preko spleta. Lahko pa si tudi ogledate, katere jezike lahko govorite in eh, poslušate. Skupni zapisniki 27. novembra in 13. decembra bodo sprejeti, če do konca sestanka nihče ne bo podal komentarja. Tako sedaj lahko začnemo s četrto eh, dnevn, eh, točko na dnevnem redu. Pozdravila bi gospod Ivanovo iz. Eh, računskega sodišča. Kolega Pirinski je tukaj poročevalec. Gospa Ivanova, jaz sem z veseljem prebrala vaš, eh, vaše poročilo. Gre za zelo zapleten dokument in upam, da bo dosegal svoj namen, namreč to, da spodbudi zaupanje držav članic glede pravičnosti dodelitve posameznih ovojnic povezanih z večletnim finančnim okvirjem. Zanima me, kako boste predstavili ta kompleksen dokument in tako vam predajam besedo. Izvolite. Thank you very much, Madam Chair. Uh, indeed, you... Najlepša hvala, gospa predsednica. Prav imate, to je vredno eden najbolj zapletenih poročil, ki jih moram predstaviti, čeprav v osnovi gre tukaj le za predstavitev dejstva. Velik ziv je orisati te različne korake, pri fazi pred dodelitvijo poročunskih sredstv državam članicam v okviru kohezijskega sklada. Upravili smo torej ta postopek, zdaj pa se osredotočamo na predloge komisije v naslednjem obdobju 2021 do 2027. Postopek ostaja v večji meri nespremenjen v povezavi z programskim obdobjem 2000 do 2006. Lotila se bom torej predstavitve za naslednje programsko obdobje. Komisija je predlagala proračun 373 milijard evrov za kohezijsko politiko, to je približno 10 odstotkov manj kot v prejšnjem obdobju 2014 do 2020. Tako kot v prejšnjih obdobjih, lahko na tem diagramu vidite, da se bodo ti skladi stekali preko treh skladov, e RDF, ESF plus in pa hohezijskega sklada. Na tem diapozitivu lahko vidite, da bo 46,7 milijard evrov namenjenih kohezijskemu skladu, e RDF in ESF plus pa bosta zajemala preostanek, torej 326 milijard evrov. Sklada IRDF in ISF Plus pa se razdelita še na dva ločena sklopa, najprej investicije za rast in delovna mesta, potem pa še cilj teritorijalnega sodelovanja. Kje pa se stvar zaplete? Zaplete se pri različnih postopkih, ki se uporabljajo za dodelitev teh proročinskih sredstev za ta dva cilja na visoki ravni. Najprej bom predstavila procese, ki zadevajo investicije za delovna mesta in gospodarsko rast. Gre torej za cilje niže od 85 odstotkov iz kohezijskega sklada. V naslednjem programskem obdobju bomo regije razvrstili v tri kategorije. Manj razvite regije, tranzicijske regije in pa bolj razvite regije kaj je novega v primerjavi s prejšnjim obdobjem, to je večinoma vezano na kategorijo tranzicijskih regij. Za leto 2014 je komisija opredelila tranzicijske regije kot regije za povprečjem BDP per capita nekje v obsegu 75 odstotkov do 100 odstotkov povprečja EU. Novi element je torej da ne bi v naslednjem obdobju 2017-2021 to kategorijo razširili na vse regije, ki imajo povpreče bruto domačega proizvoda med 75 odstotkov do 100 odstotkov. Torej z 90 odstotkov smo povečali ta obseg na 100 odstotkov povpreča EU. Te regije so bile prej, regije, ki so bile prej klasificirane kot bolj razvite, so bile zdaj popol, ponovno uvrščene v to kategorijo tranzicijskih regij. Približno 10 odstotkov prebivalstva ta sprememba zadeva. Tranzicijske regije ponavadi prejmejo več financiranja strani Evropske unije kot bolj razvite regije. Uporabljajo se različni mehanizmi za dodelitev sredstev za vsako kategorijo teh regij. Za manj razvite regije uporabljamo eno metodologijo za tranzicijske regije, drug pristop in za bolj razvite regije tretji pristop. In skušala bom na čim bolj enostaven način obrazložiti, kakšno metodologijo dodeljevanja proračunskih sredstev uporabljamo za te tri kategorije regij. Začeli bomo z manj razvitimi regijami. Tam je BDP per capita manj kot 75 odstotkov poprečja EU. Tukaj lahko vidite ponazoritev, gre za fiktivno državo članico, le za primer, to torej ni konkretna država članica, kaj je prvi korak, izračun tako imenovane vrzeli v blagini, ki odraža razliko med BDP per capita v regiji in pa povprečjem EU. Na to pa drugi korak, koeficient, ki ga določa uredbo, ta se uporabi za izračun tega teoretičnega zneska, v tem primeru 1,3 odstotka, kar znaša BND per capita 90 odstotkov poprečja Evropske unije. Uporaba diferenciranih koeficientov na osnovi relativne blaginje omogoča revnejši regiji v revnejši državi članici, da prejme sorazmerno več kot bolj premožna regija v bolj premožni državi članici. In to smo prilagodili v povezavi z prejšnjim obdobjem programiranja 2014-2020. Na to pa še tretji korak, ki smo ga dodali, tako imenovane premije, ki so vezane na socioekonomske in okoljske dejavnike. Brezposelnost, brezposelnost med mladimi, specifično potem predobivanje izobrazbe in usposabljanje. Za obdobje 14 do 20 smo imeli le eno premijo, ki je bila vezana na brezposelnost nasploh, zdaj pa imamo bolj diverzificirana merila. Za obdobje 21 do 27 je komisija predlagala še dve popolnoma novi premiji, ki sta vezani na toplogredne izpuste in na to še na migracije. Seveda imam zelo malo časa, da bi se poglobila v vse te premije, ampak te so navedene tudi v prilogi dokumenta, če vas to zanima. Na to pa naslednja kategorija regij, to je druga skrajnost, bolj razvite regije, tranzicijske regije regije pa bomo obravnavali na zadnje, saj so najbolj komplicirane. V primeru bolj razvitih regij gre za BDP per capita, ki je nad poprečjem Evropske unije in metodologija za dodelitev proračunskih sredstev je drugačna kot v primeru manj razvitih regij. Tukaj seveda ni vrzeli blaginje. Tukaj imamo naveden izračun celotnega financiranja za bolj razvite regije v Evropski uniji. Tukaj lahko vidite tudi ponazoritveni primer. Posamezne dodelitve za vsako od bolj razvitih regij temelji na dodeljenih zneskih v primeru sedmih različnih kazalnikov, ki so vezani na prebivalstvo, brezposelnost, potem imamo dva različna kazalnika za brezposelnost, na to pridobivanje terciarnega izobraževanja, tisti, ki zapustijo šolanje pred zaključkom procesa, potem BDP in pa gostota prebivalstva. In ti dejavniki so različno ponderirani. 20 odstotkov za kazalnik za prebivalstvo, 2,5 odstotka za gostoto prebivalstva. V tem primeru smo uporabili le enega od teh kazalnikov kot ponazoritveni primer, gre za prebivalstvo ki ima težo 20 odstotkov. In kot sem že omenila, izračun začnemo z izračunom C. Lotnega obsega financiranja za bolj razvite regije za sedemletno obdobje na osnovi 18 evrov per capita. Teh 18 evrov je zapisanih tudi v prilogo uredbe o skupnih določbah. Torej 18 evrov pomnožimo z celotnim prebivalstvom v sedemletnem obdobju in to nam da celoten obseg sredstev 26,2 milijarde evrov za vse bolj razvite regije. Na to pa drugi korak. Tukaj izračunamo delež regije glede na celotno prebivalstvo. To smo ponazorili v tem primeru. To pomnožimo z ponderiranim kazalnikom 20 odstotkov v tem primeru. kako se to razlikuje od metodologije za manj razvite regije. Tukaj tudi uporabljamo premije, če je to potrebno, ampak te premije so v tem primeru vezani le na dve novi področji. To so toplogledni izpusti in pa migracije. Torej, te premije lahko priračunamo, če je to smiselno. Glavna razlika tukaj v primerjavi s prejšnjim obdobjem 2014 do 2020, je v ponderiranju različnih kazalnikov in pa seštevku premij. Tudi za ta primer imamo bolj podrobno prilogo, kjer so navedene vse premije in deleži. Zdaj pa še tranzicijske regije. To je eden najbolj kompliciranih delov postopka. Uh, to zahteva več izračunov. Gre za kombinacijo metodologije za bolj razvite regije in za manj razvite regije. Ta postopek pa smo skušali ponazoriti z prikazom na diapozitivu. Kaj je pomembno v primeru tranzicijske regije? To, da imamo minimalno in maksimalno stopnjo podpore per capita, torej na prebivalca. To so fiksni minimumi, torej minimumi 18 evrov, kot je zapisano v uredbi. Najvišja stopna podpore, no tukaj pa ne gre za tako enostaven izračun kot pri najnižji stopni podpore, ampak ta izračun vodi v največ 8 evrov na prebivalca v našem primeru ampak ta maksimum ni določen na enak način za vse tranzicijske regije. Izračun temelji na 60 odstotkih dodelitve na prebivalca, ki jo prejme ta regija, če je manj razvita. Z BDP per capita v višini 75 odstotkov in v našem primeru to vodi do izračuna 18 evrov na prebivalca. Ampak seveda imamo nekatere druge tranzicijske regije, pri katerih se ta izračun opravi drugače glede na BDP. To lahko vodi tudi do drugačnega najvišjega zneska. Če ta proces primerjamo s tistim, ki se je uporabljal za obdobje 2014 do 2020, lahko vidimo, da je glavna sprememba ravno v izračunu teoretičnega maksimalnega zneska na prebivalca. Torej, os y se je na tem diagramu spremenila iz 40 na 60 odstotkov v primerjavi z manj razvitimi regijami. Na to pa še ta črta med največjo in najnižjo dodelitev, to je specifična funkcija za to fiktivno regijo, regijo B. V naslednjem koraku moramo to primerjati s povprečjem Evropske unije, zato da lahko določimo stopnjo na prebivalca. V našem primeru imamo razmerje 87,8 odstotkov, kar določa stopno podpore na prebivalca v višini 50 evrov. Toliko vidimo na osi Y. Potem pa teh 50 evrov pomnožimo z celotnim prebivalstvom regije. Vem, da se to sliši zapleteno, ampak bolj podrobna obrazložitev je navedena v prilogi. Že 12 minut govorim, nisem še niti na polovici te predstavitve, ampak mislim, da je koristno, da vam to pojasnim. Na nekoliko krajši način bom predstavila še druge cilje, evropsko teritorijalno sodelovanje, kar lahko vidite na naslednjem diapozitivu. Calculate the uh, allocation. Tukaj pa smo uh, izračunali dodelitev na osnovi zneskov, ki so odvisni od kriterijev, torej naslednjih, od uh, kopenskega čezmejnega sodelovanja, pomorskega sodelovanja, čez nacionalnega sodelovanja in pa sodelovanja z najbolj oddaljenimi regijami. Eh, vsota tukaj res ni tako pomembna v primerjavi z drugimi 2,5 odstotka celotnega proračuna to zauzema. Glede kohezijskega skladna naj povem naslednje. Tukaj smo videli največje zmanjšanje pri zneskih v primerjavi s prejšnjim obdobjem. Kaj je tukaj novo? Eh, uvedli smo zgornjo mejo za obdobje od 21 do 27 in eh, države članice bodo omejene Eh, do ene tretjine njihove dodelitve. V prejšnjem obdobju pa so morale eh, dodeliti vsaj eno tretjino, zdaj pa bo to njihov maksimum. Potem pa eh, imamo tudi prilagoditve, ki definirajo tisto največjo, maksimalno vsoto, ki jo država lahko prejme ali pa Mm, dodeli. Potem imamo še varnostno mrežo. Mm, o tem se ne bom spuščala v podrobnosti, lahko pa odgovorim na kakšno vprašanje, če ga boste imeli. Pa še zelo splošen graf, ki predstavlja razvoj eh, dodelitev po regijah v primerjavi z eh, tem obdobjem in pa naslednjim obdobjem. Eh, vidite, da bo prišlo do zmanjšanja pri kohezijskem skladu. Eh, to se nekako kompenzira s premembami eh, pri najmanj razvitih regijah v okviru sklada za podeželjski razvoj in pa e SF. Tukaj bo prišlo do povečanja. Še nekaj končnih pripomb imam, ampak bom zdaj kar zaključila, tako da bomo imeli še čas za vaše vprašanja in komentarje. Hvala. Also ich nicht zu... Najlepša hvala, torej kot rečeno, nisem vam obljubila preveč. Sama sem prebrala ta dokument kot nekakšno uh, ponudbo, da uh, se bolje razumemo. Namreč jasno kaže na to, da je bila dodelitev sredstev strani komisije pravična in pravilna. Kaže na logiko, prehoda iz trenutnega VFO-ja na naslednji VFO. Kaže tudi na to, da je veliko določenih eh, strahov nepravil, nepravilnih. Namreč vse države članice so bile obravnavane na enak način. Če pravilno berem, ta dokument je bil eh, zaključek to, da bodo spremembe privedle do tega, da bodo države obravnavane drugače. Sedaj pa dobi besedo gospod Pirinski, poročevalec. Hvala, gospa predsednica. Hvala, gospa Ivanova. Eh, hvala za uh, vaš pogumen poskus, da nam v 14-15 minutah date zelo celovit pregled zelo kompleksnega vprašanja. Seveda moramo pri razpravah v tem pregledu upoštevati tudi vprašanje, ki nas eh, pri vsem skupaj najbolj skrbi, namreč pravičnost. To ste izpostavili tudi vi, gospa predsednica. V prejšnjih eh, letih in prejšnjih eh, večletnih finančnih okvirih je namreč to postalo jasno. Vprašali smo se, ali se kohezijska sredstva res dodeljujejo pravično. Mislim, da bi morali razmisliti o cilju tega poročila, tako kot je bilo to izpostavljeno že na začetku. Mm, razumeti moramo proces eh, pri določanju eh, vsot in zneskov, ki jih damo na voljo državam članicam. Treba je razumeti tudi um, same vzroke za to in pa uh, operacije, do katerih zaradi tega pride. Torej, na začetku imamo pregled tega procesa, ki ga je gospa Ivanova dobro povzela. Um, imamo 373 milijard eh, dodeljenih sredstev, to je 10 odstotkov manj kot v prejšnjem finančnem obdobju. Eh, imamo pa razdelitev po eni strani na kohezijski sklad, po drugi strani na sklad za podeželjski razvoj in ESS. In tukaj, gospa predsednica, bi se morali spomniti, da je cilj um, vsega tega to, da dosežemo ozemelsko in pa gospodarsko ter socialno kohezijo. Torej, da se zmanjšajo vrzeli v blaginji med različnimi državami in regijami Evropske unije. Moramo pa tudi spomniti na to, kar je v zvezi s tem povedala komisija. Relativno uh, bogatstvo je treba upoštevati, potem trg dela, izobraževanje, demografsko sliko, eh, usposabljanje, šolstvo in tako naprej. Dodana pa sta bila še dva nova elementa in sicer podnebje in pa migracijski tokovi. In gospa predsednica, tukaj se potem pojavi vprašanje, zakaj je prišlo do teh novih kriterijev, ali eh, sta povezana s kohezijo ali imata kakšno neposredno povezavo. Ali pa bi morali ta vprašanja obravnavati na drugačen način, ne da to upletamo v kohezijo. Gospa Ivanova je potem eh, obrazložila tudi proces dodeljevanja sredstev. Tri glavne faze imamo pri tem. Najprej začetno dodeljevanje, potem prilagoditve eh, te začetne faze, začetnih dodelitev. In pa tretja faza, ko, se, eh, ko pride do eh, pogajanj in pa političnega kupčkanja. Mm, seveda ta pregled tega ne zajema. No, kar se tiče začetnih dodelitev, tukaj je gospa Ivanova po mojem mnenju zelo dobro opisala dva cilja. In sicer so to delovna mesta in rast. In pa teritorijalno sodelovanje. Cilj na področju rasti delovnih mest je seveda ključen. 316 eh, milijard je bilo temu namenjenih. In glavni dejavnik tukaj je razmislek o um, po razdelitvi bogatstva. Pogledamo lahko BDP na prebivalca za uh, do, določeno regijo. In to vse je izpostavila tudi gospa Ivanova. Gospa predsednica, mislim, da je tukaj treba omeniti tudi drugi korak pri tej eh, fazi oziroma procesu iz treh faz. Imamo tudi koeficient za to začetno dodelitev, ki ga je omenila gospa Ivanova. In ta koeficient je odvisen ne od BDP, ampak od BND, od eh, torej, bruto nacionalnega dohodka. Ta koeficient je torej odvisen od relativnega deleža BND v določeni regiji. Do 82 odstotkov, tudi več, eh, pridemo pri tem koeficijentu. In to bistveno vpliva tudi na končni znesek, ki je dodeljen posamezni državi ali regiji. Za tranzicijske eh, regije imamo štiri korake, ki so bili tudi jasno opredeljeni. Sam bi dodal, gospa predsednica, samo naslednje. E, to podaljšanje za 10 odstotkov od 90 do 100 odstotkov koristi Finski, Franciji, Nemčiji, Sloveniji in Nizozemski. Mm tam so regije deležne obravnave tranzicijskih regij. Potem pa še tri korake za bolj razvite regije, tudi te je opredelila gospa Ivanova. Tukaj imamo pa ozemlje, obseg in pa prebivalstvo in eh, sedem kazalnikov, ki vplivajo na ocene. Ozemeljsko sodelovanje se ukvarja z devet cela pet, eh, milijardami iz ERDF. štiri področja imamo tukaj, odvisno pa je vse skupaj od prebivalstva. Kohezija med državami članicami je pokrita in zajeta v kohezijskem skladu, kot je povedala gospa Ivanova. na ravni držav članic gre tukaj za petinštiridesetodstotno zmanjšanje. 46,7 eh, milijard bo to znašalo v naslednjem finančnem obdobju. Pridemo pa do 90 odstotkov evropskega BDP. Štirje koraki so pri tem pomembni. Izračun celotne vsote in pa 62,90 evra na prebivalca. To se potem pomnoži s številom prebivalcev. Eh, lahko prosim skrajšate svoj prispevek, pravi predsednica. Dobro, se bom kar tukaj ustavil. In še nekaj, pet ali šest vprašanj eh, bi rad postavil eh, za komisijo. Zakaj ta dvig od 90 do 100 odstotkov pri pokritosti za tranzicijske regije? v poročilu piše, da je obstajala skrb, um, da jih bodo, da bodo te regije ujele um, najmanj razvite regije. To je slaba razlaga, po mojem mnenju. Zakaj je prišlo do zmanjšanja za največje naložbe in pa uh, potrebe na področju transportne infrastrukture v okviru? okviru kohezijskega sklada. Razlaga, ki smo jo dobili, je, da 13 novih držav članic ne potrebuje toliko naložb v okoljsko in pa prometno infrastrukturo. Ampak, če si pogledamo čez evropsko mrežo TNT, boste videli, gospa predsednica, da ta mreža sploh ni uravnotežena med Zahodno Evropo in pa Vzhodno in Srednjo Evropo. In ta razlaga je tudi slaba, um, zakaj je prišlo do 45-odstotnega znižanja. Potem pa še ta nova dva kriterija, migracije in podnebje, zakaj je to vključeno v kohezijsko politiko in ne v kakšen drug tip politike. Še eno vprašanje. Imam ali je komisija proučila pripravljenost držav članic? da uspešno absorbirajo te zneske, glede na potrebo po sofinanciranju in pa skupnem upravljanju. Pa še eno področje je, ki obsega vse in sicer področje podatkov. Imamo tudi končni pregled oziroma zemljevid v tem pregledu in Ta kaže na to, kaj je komisija delala na področju klasifikacije regij in držav za naslednje obdobje. Podatki pa so iz leta 2016. Zanima me, ali se ve, kakšna je trenutno situacija. Kaj ti tukaj imam jaz eh, še nekaj dvomov. No pa še končno vprašanje. Komisija je prvič objavila metodologijo. In eh, to moramo priznati, to je eh, velik korak k večji preglednosti in to mi zelo cenimo. Hvala. Za dve minuti, gospod Von. Uh, <clears throat> Hvala. No, stališče odbora KONT. Eh, naj povem, da bi morali gledati bolj v prihodnost, kot pa nazaj. Zahvaljujem se gospe Ivanovi za način, kako je predstavila to zapleteno vprašanje, ki je res, res komplicirano. Um, imamo nove kriterije, ki jih je omenil tudi gospod eh, Pirinski. Um, dva kriterija v zvezi s podnebnimi spremembami in pa migracijami. Mislim, da bi to moralo biti odraženo tudi v okviru večletnega finančnega okvira. Ne vem, ali s tem mogoče preveč zapletamo dodeljevanje sredstev, morali pa bi vse skupaj poenostaviti, narediti bolj razumljivo za ljudi. Uh, Sam podpiram vključitev teh dveh novih eh, kriterijev, ampak ne vem, če se s tem niso stvari še bolj zapletle. Potem pa še splošne dodelitve za kohezijsko politiko. Prišlo je do zmanjšanja, upravičujem mm, se, eh, zaradi Brexita. Vem, da bo to imelo vpliv na prihodni večletni finančni okvir. Eh, nekaj krčenja bo za države članice in vzpostavljene so že bile varnostne mreže. Za 24 odstotkov naj bi se eh, znižala sredstva za določene države članice in eh, upam, da so eh, zgorne meje in pa te varnostne mreže mm, narejene ustrezno. Potem pa še nekaj, kar je povedal gospod Pirinski. Politične razprave so potekale v tem trenutnem okviru. Eh, vse do konca in kolegi Eider, Jose Manuel in pa drugi so sodelovali tudi na zadnjih pogajanjih, ko se je še eh, določalo eh, o zadnjih dodelitvah. Eh, vse skupaj ni bilo prav nič transparentno, predvsej denarja eh, je bilo dodeljenega naknadno za skupno kmetijsko politiko in pa druge zadeve. Mogoče bi si morali pogledati tudi to, eh, zato ker si zdaj želimo bolj transparentnega večletnega finančnega okvira. Torej, da se ne bo spet čisto na koncu začelo dodeljevati neka dodatna sredstva državam, zato da bodo podprla večletni finančni okvir. Gospa Maletič za dve minuti. Eh, hvala, hvala gospa predsednica, hvala gospa Ivanova za odlično predstavitev. Rada bi vas vprašala v zvezi s tem predlaganim koeficientom, ki zadeva nacionalno blaginjo. Lahko vidimo, da je prišlo do zmanjšanja tega koeficienta za nacionalno blaginjo. Ehm, celotna vsota se je. Eh, zaradi tega tudi znižala, zato ker je komisija to predlagala. Ampak ali je to najboljši način, najboljši pristop? In zanima me tudi, ali ta nova formula omogoča doseganje ciljev, ki smo si jih zadali eh, za eh, bolj ali pa manj razvite regije. In še posebej, ko si ogledamo ta prvi del formule, mm, ta zadeva, individualne dodeljene vsote, potem pa pogledamo tudi celotno prebivalstvo in regijo, ampak treba je upoštevati tudi demografske spremembe in veliko smo v tem parlamentu razpravljali tudi o tem, da ljudje iz najmanj razvitih regij odhajajo, zato ker se selijo v bolj razvite regije. Ali je to vse upoštevano tudi pri izračunih, pri tej novi formuli? Ne vem, Ali ta končni rezultat uh, upošteva tudi posamezne eh, dele formule in ali res eh, države uh, dobijo pravično obravnavo? In ali ne prihaja do razlik med državami in regijami? Hvala. Hvala za. Eh, generalno direkcijo za regionalne zadeve, eh, gospa Breska. Gospod Breska, oprostite. Eh, Hvala, gospa predsednica. Hvala tudi vsem članom in članicam parlamenta za vprašanja. Zahvaljujem se računskemu sodišču za to poročilo. Mi mislimo, da je to poročilo zelo koristno, zato ker jasno razlaga to, kako se uporablja metoda za dodeljevanje sredstev. Upamo, da bo ta prispevek tudi pomagal pri pogajanjih med svetom in parlamentom. Upam, da zdaj vsi bolje razumete to, kaj je predlagala komisija. Z našega vidika je predlog jasen in transparenten. Mislim, da ste vi, gospa predsednica, že omenili nekatere njegove elemente. Ne smemo pozabiti niti tega, da je komisija podala predlog proračuna, ki je za 10 odstotkov nižji za naslednje obdobje kot pa v tem obdobju to pomeni, da bo treba izvesti nekaj rezov. In če si pogledamo to, kar smo skušali doseči, mislim, da smo bili kar uspešni. Um, treba je osredotočiti denar na najrevnejše regije in pa države članice EU. Tri odstotke oziroma tri četrtine eh, proračuna iz kohezije gre najrevnejšim regijam in državam in eh, sredstva bodo še naprej odhajala tja. Naš drugi cilj pa je bil, da bi dosegli pravično porazdelitev med državami članicami, tako da se jasno odraža njihova stopna razvoja. In če si eh, pogledamo intenziteto, potem vidimo, da je to dobro porazdeljeno po državah članicah, glede na njihovo stopno zaposlovanja in blaginje. No, pa še na koncu eh, naj odgovorim na nekaj vprašanj. Mi smo skušali ublažiti tudi izgube nekaj eh, držav bo prejelo manj denarja, manj od tega, kar prejemajo zdaj. Razlog za to pa je preprost. Te države so se razvile v ekonomskem pogledu zelo uh, občutno, kljub gospodarski krizi, in to pomeni, da bodo dobile manj podpore v prihodnosti v primerjavi s trenutnim obdobjem. No, Rad bi vas pa spomnil eh, še na to, da je tudi naša varnostna mreža kar eh, radodarna, minus 24 odstotkov v primerjavi s trenutnimi dodelitvami, glede na maksimalne reze, to je kar občutno. In uh, imeli smo mrežo minus 45 odstotkov v trenutnem obdobju, torej nekatere države so izgubile skoraj polovico uh, v času od 2014 do 2020. Za naslednje obdobje pa je ta mreža bolj velikodušna. Mogoče lahko odgovorim še na nekaj vprašanj, ki ste jih postavili tukaj. Zakaj zmanjšanje eh, kohezijskega sklada? Poročevalec je že omenjal nekaj razlogov, zakaj smo to predlagali. Najprej moram povedati to, da bomo investirali s kohezijskim skladom in skladom za regionalni razvoj eh, v infrastrukturo, predvsem transportno infrastrukturo in to kar 100 eh, milijard. Zdaj imamo že nov instrument, instrument za povezovanje Evrope in mislimo, da bi za kohezijsko politiko morali v prihodne eh, zagotavljati večjo sredotočenost na uh, povezovanje, ne pa toliko na transport in na infrastrukturo. Torej, to ne pomeni, da ne bomo več financirali eh, prometne infrastrukture, ampak ne bomo se več toliko osredotočali na njo. Potem pa še uh, novi indikatori, novi kazalniki uh, za podnebje in migracije, 4 uh, odstotke to znaša oba elementa skupaj znašata samo 4 odstotke v tej celotni mešanici eh, elementov, eh, tako da se stvari bistveno ne spremenijo. Zakaj smo vključili ta dva nova kazalnika? Za Evropski socialni sklad eh, je pomembna tudi integracija migrantov, to bo še posebej pomembno v prihodnosti in to novo prioriteto je treba odraziti tudi v novih kriterijih. Um, treba je upoštevati število migrantov, ki so prišli v Evropsko unijo. Potem eh, sklad za regionalni razvoj, tukaj pa eh, z, z, eh, želimo podpreti prehod na zeleno energijo. To je spet nov izziv za dva naša sklada in zato smo želeli, da se to odrazi tudi pri naših dodelitvah, pri metodi dodeljevanja sredstev, ni pa to tako bistveno. Pa še nekaj dodatnih stvari bi rad povedal. Vprašali ste, ali smo upoštevali tudi administrativno zmogljivost držav članic za absorpcijo. Na nek način ja. To je eden najpomembnejših elementov pri naši metodi dodeljevanja. In sicer gre za določanje zgornjih meja. Ehm, ta capping smo zmanjšali. Ehm, z nekaj čez 4 odstotke smo šli na 1,5 do 2 oziroma 2,5 odstotke. Naš cilj je, da podpremo države, ki imajo težave pri izvajanju in eh, uporabi sredstev. Ne želimo sredstev zmanjšati samo zato, ker države nimajo eh, dobro oblikovanih administrativnih zmogljivosti. No, za zaključek pa še nekaj. Uporabili smo povprečje od 2014 do 2016, zdaj imamo na voljo že podatke iz leta 2017. Eurostat jih je objavil, ampak komisija se še ni odločila, ali bo posodobila svoj predlog za večletni finančni okvir ali ne. Um, tega vam zdaj še ne morem povedati, ker bo to predmet eh, širše razprave. Eh, to ne zadeva samo kohezijske politike, ampak eh, bo razprava res obsežna in bo zadevala tudi druga področja. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Ivanova, izvolite. Hvala, gospa predsednica, hvala vsem za komentarje in vprašanja. Tukaj gre za hiter pregled uh, kar ima pozitivne in negativne lastnosti. Eh, dva in pol eh, meseca smo to pripravljali, kar je kratko obdobje. Želeli smo se hitro odzvati na to temo. Po negativni strani pa moram povedati, da tukaj ne podajamo eh, zaključkov in priporočil kot v specifičnih poročilih, tako da ocene na koncu ni in eh, na nekaj vprašanj, ki je bilo povezanih z oceno, ne moram odgovoriti. Eh, zato, ker eh, gre tukaj samo za to, da se opišejo dejstva na podlagi javno dostopnih podatkov. Iz različnih virov smo te podatke dobili. Gospod Pirinski je dobro povedal, to je treba potem predstaviti na uporabniku prijazen način, na, razum, na razumljiv način. moji splošni zaključki in osebne ocene pa so naslednje. Če si ogledamo ta zapleten proces in če se osredotočimo tudi na to, kar je povedal poročevalec, je to prvič, ko komisija objavlja takšne informacije skupaj s eh, predlogom za eh, CPR. Eh, zdi se mi, da je to pozitiven korak proti večji transparentnosti. Eh, transparentnost je treba zagotoviti za vse, ki sprejemajo politike, za vse upletene akterje, ampak proces je vseeno zelo zapleten, celo bolj zapleten kot eh, eh, prejšnji procesi. Formula je postala bolj zapletena, ker smo uvedli tudi dva nova kriterija in zame je bil izziv že to, da na razumljiv način vse skupaj predstavim v 15 minutah. Številni smo se iz tega tudi nekaj novega naučili, In če skušam konkretno odgovoriti gospe Maletič glede koeficijenta, komisija je tista, ki bi najbrž lahko dala najboljši odgovor na to, sama pa lahko povem naslednje. Tega procesa ne smemo gledati samo z stališča spremembe enega elementa ali enega konkretnega. Uh, mm, kazalnika uh, in to je ta koeficient. Tukaj gre za uh, upoštevanje različnih koeficientov in različnih regij in držav. In če se je nekaj konkretnega spremenilo za en tip regije, smo to potem povečali uh, drugod. Uh, naprimer, če se je zmanjšala kohezija, smo to povečali pri skladu za razvoj podeželja oziroma za uh, Eh, pri skladu za socialni razvoj. Zelo težko je zato reči, kakšen je končni učinek vsakega posameznega znižanja ali povečanja. In če me vprašate na splošno, lahko rečem, da ni nobene revolucionarne spremembe. Deset odstotno splošno znižanje, to je res, ampak spremembe vseeno niso tako bistvene. Kar se tiče političnih pogajanj, tukaj pravzaprav nimam veliko dodati, ker je gospod Von že veliko povedal, to ni bil del našega pregleda. Mi smo si ogledali prva dva dela, dodelitve in pa prilagoditve. Ehm, če vas pa to bolj zanima, pa imamo pombo pod črto številka 19, kjer je to razloženo, tudi priloga CPR 19. Ehm, za obdobje od 2014 do 2020. Tam so opredeljene tudi dodatne dodelitve za države članice. Ampak v tem trenutku proces še poteka, tako da ne moremo eh, bolj usvetliti te teme, kot pa uh, je, so usvetljene že v samem dokumentu. Hvala lepa. Ja, ne vemo, kaj se bo zgodilo z brexitom. Preden dam besedo kolegu eh, Pirinski, bi pozdravila gospo Kadenbach, ki se je vrnila, zlomila si je nogo in sedaj je nazaj na Berglah, ampak veseli nas, da ste spet z nami. Gospod Pirinski, izvolite. You, uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se DG regiji. Gospod Von je, po mojem mnenju, omenil nekaj pomembnih vprašanj, s katerimi se strinjam. Bi pa se osredotočil na, to, na ta pojem razlike med eh, blaginjo v različnih državah. Če si ogledate prvi primer na 15. strani, kjer se omenja neka izmišljena regija, kjer je vrzel 10 tisoč evrov med prihodki neke osebe, ki živi tam in povprečjem v Evropski uniji. Gre za regijo, ki ima 3,5 eh, milijona prebivalcev. Teoretični znesek, ki ga potrebujemo, da zapremo to vrzel, je 245 milijard evrov samo za to regijo. In končna dodelitev, če si jo gledamo vse koeficijente in premije, je na koncu 3 uh, eh, milijarde 160 milijonov. Ne pravim, da bi morali kohezijski skladi nekako zapreti to vrzel, ki je kar 245 milijard evrov. Ampak vprašanje, ki ga je zastavila gospa Maletič, je tukaj relevantno. Ali je namen kohezijske politike to, da se zmanjša vrzel med uh, bogatimi in revnimi dosežena. V prihodnosti, pri naših prihodnih ukrepih, moramo razmišljati o tem, kako kohezija in kohezijski skladi sodelujejo z InvestEU in kako se povezujejo z novimi instrumenti, ki bodo vključeni v naslednje programske obdobje. Računsko sodišče bi moralo preučiti, kako poteka ta postopek in ob koncu programskega obdobja si želimo, da zemljevid držav in pregled razlik med vzhodom in zahodom ne bi bil tako velik. V tem trenutku imamo namreč kar prepad med tema dvema deloma Evrope. Hvala lepa. V 20 letih se razlike med bogatimi in revnimi samo polovijo. Torej, če bi imeli tukaj obljubo, da bo šlo vse zelo hitro, bi bilo to gotovo napačno. Ampak metodologija tukaj eh, je pravična, to je pomembno, torej enako obravnavo zagotavljamo. Ne želimo pa začeti z pogajanji glede različnih skladov. Naši predsedniki držav in vlad imajo pred seboj gotovo pomembno nalogo. Sedaj pa smo zaključili s to točko na dnevnem rebu, najlepša hvala računskemu sodišču. Nadaljujemo z naslednjo točko. Tudi tukaj gre za hitro analizo, povezano z neporavnanimi obveznostmi in tem, kakšna je zmogljivost držav članic, da uporabijo te, eh, ta sredstva, ki so na voljo. Gospa Turtelbom iz eh, računskega sodišča dobi besedo, poročevalec pa je gospod Salafranka. Izvolite. Thank you. Najlepša hvala, hvala gospa predsedujoča, spoštovani poslanci. Z veseljem vam predstavljam našo hitro analizo glede neporavnih obveznosti, ki je bila objavljena danes. Tukaj imamo podatke do leta 2017 in temelji na informacijah, ki jih je eh, računsko sodišče že objavilo v letnih poročilih in posebnih poročilih. Preučili smo tudi dokumente, ki jih je pripravila komisija in drugi organi. Istočasno smo imeli tudi kar nekaj sestankov s, s komisijo. Kaj je RAL? Gre za neporavnane obveznosti iz zadnjih let, torej obveznosti, ki so bile eh, sprejete, pa niso bile izplačane ali preklicane. Večinoma so to obveznosti iz evropskega proračuna. Seveda obstaja tukaj določen zamik med eh, začetkom plačil in izvajanjem določenih eh, aktivnosti, ampak pogosto gre tukaj za večletne postopke, predno se lahko začnejo različne eh, dejavnosti. Tukaj gre torej za izdatke, ki so bili eh, dodeljeni, ampak še niso bili izkoriščeni in to so neporavnane obveznosti. Predstavila bom razvoj RALA in, na, in to, kakšne tveganja predstavlja in kakšne prednosti predstavlja. Analizirala bom tudi potencialne rešitve za vse večjo težavo, ki jo to predstavlja. Ta graf prikazuje razvoj RALA od eh, do leta 2017. Najbolj nas skrbi to, da se je RAL povečal na tri različne načine. Najprej imamo kumulativno povečanje, to kaže modra eh, črta. Večanje RALA se sedaj opaža že v zadnjih desetih letih, ampak v zadnjih letih se je to močno povečalo. Iz približno 140 eh, milijard leta 2007 se je to povečalo na 267 milijard ob koncu leta 2017 kar je kar 93-odstotno eh, povečanje. Leta 2013 smo videli znižanje, ampak to je bilo zaradi tehničnih razlogov. RAL se je tudi odstotkovno povečal kot eh, odstotek skupnih eh, odobritev obveznosti. Prej je bilo to 23 odstotkov, torej prej je bilo manj, v 2017 pa je bilo to kar 23 odstotkov. Poleg tega se je povešalo tudi število obveznosti, ki trajajo več kot eno leto in sicer iz 2,1 na približno 4 iz dveh let na štiri leta v letu 2017. Na treh ravneh smo videli različne, različna povečanja in ta trend se bo verjetno nadaljeval tudi v prihodnosti. Črtka na modra črta je napoved komisije za leti 2020 do leta 2023. V naslednjem grafikonu vidite, kako izgleda RAL glede na posamezne radelke VFO. V razdelku 1B, to so skladi za strukturne naložbe, Tukaj imamo 60 odstotkov vseh neporavnanih obveznosti. V drugem razdelku imamo tiste obveznosti, ki trajajo več kot eno leto in to je 14 odstotkov. To je zelo zanimiv aspekt naše teme, ampak sedaj bi uh, razpravljala to, kako se je RAL razvijal od leta 2000. Na tem grafikonu vidite evolucijo RALA eh, glede na posamezni VFO. Vertikalni aspekt predstavlja milijarde evrov, horizontalni, uh, horizontalna os pa uh, leta izvajanja VFO. Tukaj vidite, kako RAL raste. Na začetku nekega večletnega finančnega okvira imamo veliko plačil, ki so povezani še z obveznostmi iz prejšnjega okvirnega programa. Potem pa se ustvarjajo že nove obveznosti in zato imamo kratko znižanje rala. Nova pravila novih večletih finančnih okvirov omogočajo države članici, da še poja, po, porabi eh, določene, določena sredstva ob prihodu iz N plus 2 na N plus 3. Sedaj imajo države članice na voljo namreč tri leta, da porabijo sredstva. Če si ogledamo kakšen, kakšne so neporavnane obveznosti skladov ESI po državi članici. Tukaj vidimo, da so države članice, ki imajo najvišji RAL v letu 2017, tiste, ki imajo tudi največjo dodelitev um, odobritev plačil. Gre za Polsko, Italijo in Španijo. Na naslednjem grafikonu pa vidimo, kako bi bilo stanje, če bi države članice izvajale programe po enati, enaki stopni. V tem primeru bi bil odstotek rala sorazmeren od skupnih obveznosti, ampak nastajajo spremembe, zato ker države članice z različnimi stopnjami absorbirajo sredstva. To se kaže iz naslednjega grafikona, namreč v trenutnem VFO so stopnje za najvišjo stopnjo absorpcije Finska, Avstrija in Irska. Tiste države, ki imajo eh, nizko stopnjo, pa so Italija, Hrvaška, Malta in Španija. Sem smo vključili tudi stopnjo sprostitve po državi članici in to bom predstavila sedaj. Tukaj imate sprostitev obveznosti po posamezni državi članici. Vse končne obveznosti niso na koncu izplačane, namreč Včasih se lahko zgodi, da so obveznosti presegle končni datum izplačil ali pa če je naprimer splošni znesek obveznosti viči, višji, kot je bilo dogovorjeno. Polska, Mačarska in Francija imajo najnižji odstotek samodejnih sprostitev. Romunija, Avstrija in Bolgarija pa najviše. V zadnjih desetih letih so smo imeli tukaj samo 2,1 odstotka skupnih obveznosti. Sedaj pa še zaključek, kakšne faktorje imamo tukaj, kakšna tveganja in možne rešitve. Že leta 2002 smo ugotovili, da je komisija opredelila določene faktore, ki vplivajo na RAL. Leta 2019, 17 let kasneje, so ti faktori še vedno relevantni. Prvič gre za prekrivanje dveh večletnih finančnih okvirjev, potem učinek avtomatične razveljavitve obveznosti in eh, preložen začetek programov. Zahteve za sklade ESI v trenutnem VFO so krivi za rekordno visoko stopnjo RALov. Na podlagi naših ocen in eh, ocen komisije se bo RAL v naslednjih letih še večal. To predstavlja tveganje za evropski proračun, samo trenutek. Gre torej za tveganje za evropski proračun, kot rečeno. Zakaj? Imeli bomo nezadostne odobritve plačil v zadnjih letih trenutnega večletnega finančnega okvirja. V letnem poročilu smo že zabeležili, da je ta visoki ral poveščal tveganje za to, da prihaja do nenavadnega zamika plačil, podobno kot v obdobju 2013 do 2015. Namreč število zahtevkov bo višje v zadnjih letih trenutnega večletnega finančnega okvirja. Poleg tega imamo v naslednjem večletnem finančnem okviru tudi nezadostno odobritev plačil, kar lahko poveča izpostavljenost evropskega proračuna. Evropska unija ima namreč tudi dolgoročne pravne obveznosti, jamstva in tako naprej, ki jih mora spoštovati. Kakšne so rešitve tukaj? RAL lahko znižamo na naslednje načine. Spremenimo lahko stopnje proračunskih komponent, torej obveznosti plačil in sprostitev. Na tak način zagotovimo finančno disciplino in poenostavljena pravila za porabo proračuna. In za konec, glavni izziv bo to, da zagotivimo, da bo ta visoki ral, da se ne bo še večal. Nimamo pa trenutno nobenih rešitev, če Evropska komisija ne bo ukrepala. Izpostavili smo nekaj ukrepov, naprimer VFO naj se sprejme pravočasno in eh, večletni pro programi naj bodo tudi čim prej sprejeti. Potrebujemo poenostavljene pravila za porabo proračuna, in boljše napovedi, napovedi plačil, ki naj bodo realistične. Če Evropska unija in Evropska komisija ne boste pravilno ukrepali, potem bomo k malu imeli eh, težave pri obveznostih in plačilih. Ja, najlepša hvala, kolega Salafranka, izvolite. <clears throat> Zelo nakratko. Rad bi povedal eh, to, da je pred nami odlično poročilo, ki ga je pripravilo računsko sodišče poročilo zelo jasno opisuje naravo tega problema in pa razsežnosti. Mislim, da je ta problem uh, res uh, velik, ogromen. Mm, nekaj čez 230 eh, milijard to zadeva, 25 odstotkov prevzetih obveznosti. Mislim, da je računsko sodišče podalo jasno predstavitev razlogov za ta problem. Zelo velika je razlika med odobritvami za plačila in pa za prevzemanje obveznosti. Tudi ukrepanje ni vedno ustrezno in mislim, da eh, je s tem opisan tudi primer, kaj se lahko zgodi, če eh, tega problema ne bomo rešili. Mm, računsko sodišče eh, je reklo, da je eh, zamik prevelik, eh, poleg tega imamo tukaj dve leti. Dve leti kasneje se začne izplačevati po prevzemu obveznosti. In vidimo tudi, da smo v nekem začaranem krogu, ki ima nevarne učinke za račune Evropske unije. Zato moramo upoštevati, po mojem mnenju, tudi nova priporočila, ki jih podaja finančna uredba iz leta 2018 in eh, naš odbor in pa komisija, komisija predvsem mora uh, redno izdajati napovedi za prihodnost. Ne bom pokomentiral zdaj vseh podrobnosti poročila računskega sodišča. Eh, vem, da je proračun Evropske skupnosti v nevarnosti. Eh, mislim, da lahko pride celo do blokade izplačil. In tudi finančno upravljanje Evropske unije je v nevarnosti. Ena od ključnih eh, prioritet bi zato morala biti za naslednji finančni okvir to, da se obravnava ta tema zmanjšanja neporavnanih obveznosti. Računsko sodišče je tudi podalo eh, določene možnosti za rešitve. Eh, rad bi se računskemu sodišču tudi zahvalil in mu čestital, zato ker je tako jasno opredelil problem, razloge za problem, tudi nevarnosti in pa možne rešitve. Hvala. Ja, danke schön. Najlepša hvala, gospa Gardija, za vaš objav. Izvolite. Si, muchas gracias. Hvala. Ehm, prosila sem za besedo zato, da bi podala nekaj komentarjev v zvezi s situacijo povezano z rali in pa s predlogi, ki jih je podalo računsko sodišče. Najprej ehm, bi rada nekaj pojasnila. Leta 2014 je prišlo do zmanjšanja rala in sicer iz tehničnih razlogov. Tako je bilo rečeno, sama se s tem ne strinjam. E, tukaj je šlo za politično odločitev, ki je vplivala na to. E, proračun za leto 2015 je bil blokiran, zato da bi države obvezali naj dajo več denarja na razpolago za plačila, e, zato ker je bilo takrat že veliko neplačanih računov. No. Zelo dobrega splošnega poročevalca smo takrat imeli, da, gospoda Depreja. E, sama, torej, takrat je prišlo do te blokade 2015, zato da bi plačali stvari iz 2014. No, RAL, e, mislim, da to ni političen cilj in to bi rada povedala, zato ker. Eh, me včasih straši to, kako nekateri zlorabljajo situacijo na področju Urala. To ni problem sam po sebi. Razumem to, kar je povedal gospod Zalafranka. Eh, res pa je, da moramo tudi zelo natančno pogledati razloge, zaradi katerih se RAL zmanjšuje ali povečuje. Treba je eh, začeti programe oziroma programi se nikoli ne začnejo tako hitro, kot jih mi predvidimo in uh, potem mora priti do uh, sprostitve določenih obveznosti, to seveda vpliva na RAL in mi nismo sposobni tega denarja takoj preusmeriti. Eh, glavni problem pri RAL-u pa ni samo to, ampak to, da so plačila nezadostna in vedno imamo razliko med prevzetimi obveznostmi in plačili. Zato mi tudi niso všeč določeni zaključki iz tega poročila. Za zmanjšanje uh, rala pravijo, da bi morali biti bolj striktni. Ne vem, kako se to reče v španščini, eh, s prostitvami obveznosti, torej, da bi tukaj morali biti bolj strogi in da bi morali zmanjšati prevzete obveznosti. Ampak to se mi zdi nevaren politični odgovor za tehničen problem. Države morajo biti sposobne uporabiti denar in političen cilj bi moral biti, da se zmanjšajo sprostitve obveznosti oziroma razveljavitve na čim nižjo raven. Zato, ker eh, bi bilo to dobro za evropski proračun, torej, da se denar porabi. Edini tehničen način za zmanjšanje rala pa je, da bodo plačila v naslednjih letih postala višja kot prevzete obveznosti. Druge rešitve ni. Če bomo zmanjšali obveznosti, Eh, vemo, da bo svet pogledal, da je zmanjšanje obveznosti in avtomatično bodo znižali tudi plačila. In tako se bomo znašli v istem začaranem krogu. Edini način je torej, da se povečajo plačila, da bomo lahko v nekaj letih zmanjšali to razliko med obveznostmi in plačili. Hvala. Gospod predsednik, Artui. Jaz pozdravljam obe poročili računskega sodišča. Prvo poročilo nam daje jasen pregled upoštevanja vrnih meril za porazdelitev sredstev iz kohezijske politike. Mislim, da nas čaka še zelo težka razprava med predsedniki vlad v smislu tega, kako naj vsak prevzame svoj delež. Mislim, da lahko tudi vplivamo na določen način na te porazdelitve. Evropska komisija bo prav gotovo s težavo podala dovolj dober predlog, ampak mislim, da moramo poskrbeti za upravičen delež za čisto vsakega. Prav gotovo. Glede RALO, pa mislim, da smo že nekako preuranjeni če bi večletni finančni okvir sprejeli že zdaj, tako da bi že vse dobro delovalo do leta 2021, ne vem, kako ne bi se soočili s tem. Treba je upoštevati zamik. V primeru Evropskega socialnega sklada smo govorili predvsem o socialnih ukrepih. In takrat mi je prefektu Franciji dejal, da ne omogočamo črpanja sredstev iz socialnega sklada. Če želite dobiti subvencije v višini 50 odstotkov, morate vložiti tudi izdatke, ki jih prej ni bilo. Evropa mora postati aktivator javnih sredstev, to pa je paradoksalno. Glede na to, da bi morala sredstva prejemati. Seveda je dobro, da črpamo evropska sredstva, ampak s tem ne moremo zagotoviti 100-odstotnega financiranja, razen v nekaterih redkih primerjih. Mislim, da je ena od velikih ovir glede evropskih sredstev to, da se morajo gospodarski subjekti zadolžiti za to, da potem dejansko pridejo do teh sredstev. morda nekatere države članice s težavo črpajo ta sredstva, ki ne bi jih imele na voljo. In to zato, ker Evropska unija ne financira celotnega obsega izdatkov. Mislim, da pri žalih ne bomo napredovali, dokler ne bomo uredili drugih stvari. Tudi črpanja iz skladov v nekaterih državah članicah. ne moremo več verjeti v to, da bomo lahko vsi imeli korist od teh sredstev. Vsak mora odigrati svojo ulogo, ampak zdi se mi, da bi lahko Evropska unija postala aktivator javnih izdatkov. Da bi se izognili tej težavi, pa bomo morali na določenem v določenem trenutku razpočeti ta balonček in zagotoviti ustrezna sredstva in posojila za države članice. Kolega Fernandez. Merci. Najlepša hvala. Obveznosti je treba spoštovati. In ko se obveznosti pretvorijo v plačila, mora države članice poskrbeti za to, da ta plačila pokrijejo. To je jasno. Pa še drugo, če uporabljamo pravilo n plus 2 ali n plus 3, potem bo treba ostalo likvidirati. Če uporabljamo pravilo n plus 2 ali pa n plus 3, je treba preostanek sredstv likvidirati. Večletni finančni okvir za kohezijsko politiko, če bo uporabljal pravilo n plus 2 ali n plus 3, mislim, da se stvari ne bodo zaostarjale leta 2020, ampak še leta 2023. Številne države članice se zvedajo tega, da bo veliko računov prispelo v letih 2020 in 2021. In če ne bomo prišli do sporozuma glede večletnega finančnega okvira, bo situacija perverzna. Potrebovali bomo več sredstev za to, da bomo pokrili te obveznosti. Obenem pa čakamo tudi na to, da se izvedejo novi programi in tako dalje. Novi programi in nova kohezijska politika se ne boste torej začela leta 2021, ampak leta 2023. Tisti, ki ne marajo kohezijske politike, bodo takrat dejali, no pogledajte te zamude, niso znali tega izvesti in vse to je torej povezane. To vprašanje lahko pa enostavno rešimo če bomo obveznosti plačali. In če države članice ne plačajo, zato ker prihaja do zamude pri izvajanju programa, morajo vedeti, da morajo plačati in bodo morali plačati v prihodnosti. Torej, celotni obseg teh obveznosti. Nekaj me skrbi, predvsem glede kakovosti projektov. Ko države članice ne izvajajo projektov in programov tako, kot je to treba, seveda izvajanje kohezijske politike in kohezijskega sklada ne moreta biti dobra. Izhajamo iz pravila na plus 2 in na plus 3. Na koncu pa smo soočeni z določenim pritiskom. Države članice se takrat pogovarjajo o tem, kateri projekt mi bo počrpal vsa sredstva in tako dalje. Ni pa dobro, da bi se znašli v situaciji, ko bi se odločili za nizkokakovostne projekte. Euh, Gospa Trtelbom. Na vaši predstavitvi, kjer lahko spremljamo razvoj RAL-ov znotraj večjetnega finančnega okvira. v obdobju 2000 do 2007 imamo obseg pri presega ocene. To pomeni, da očitno pravila na plus 3 ne spoštujemo. Nekateri projekti, ki so se začeli leta 2014, sploh še niso zaključeni. Need to continue in English now.